Die Sitzung ist wieder. Zasedanje je ponovno odprto. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in pa priloge so na razpolago. Ima kdo kaj proti? Vidim, da ne. S tem je zapisnik sprijet. Ena napoved.